Opomnila bi vas, da sporazum z Merkosurjem uh, vsebuje uh, konkretno poglavje o trgovini in trajnostnih ciljih, uh, ki postavlja standarde, ki so primerjivi z drugimi sporazumi, naprimer sporazumom, sporazumom z Japonsko, uh, oziroma sporozumom z Mehiko. Sporozum z Mer Merkosurjem vsebuje tudi specifičen člen o podnebnih spremembah, v katerem se obe stranki zavezuje tako učinkovitemu izvajanju pariškega sporozuma. Vključuje tudi zaveze glede boja proti uničevanju gozdov. E, ravno tako ni predvideno, da bi se lahko prodajalo meso iz. E, območje, kjer je pred kratkim prišlo do deforestacije. Tu je tudi poglavje o vzdržnem razvoju, vključno z vzdržnim upravljanjem uh, gozdov in vzdržno akvakulturo. Uh, tu je urejen tudi dostop do dobavnih verig brez uh, emisij oziroma uh, proti vzpostavitvi plantaž soje na, na gozdnih območjih. Uh, Poleg tega so tu tudi tematski členi glede um, naravnih virov, ki so eh, relevantni za trgovino. Uh, tu gre za ribištvo, boj proti nezakoniti sečni in tako dalje. Skratka, imamo uh, podlago, da se lahko uh, angažiramo z državami Merkosurja na področju trajnostnega razvoja. Hkrati tako pa nudi tudi organizacijam civilne družbe aktivno vlogo pri nadzoru nad izvajanjem sporazuma, vključno z morebitnimi okoljskimi pomisleki. Za konec, gospa predsedujoča, poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju sta uh, celoti zavezujoči in uh, izvršljivi. Predvidevata tudi specifičen mehanizem za reševanje uh, Eh, sporov eh, in eh, morebitne kršitve se najprej obravnavajo na medvladni ravni. Če se zadeva ne razreši, potem se lahko vzpostavi mednarodni panel strokovnjakov, ki zadevo preuči. Poročila in priporočila mora biti javna, zato da lahko deležniki in institucije vpletenih strani izvajanje spremljajo. Pripričana sem, da si boste številni prezadevali za močnejši mehanizem izvrševanja, vključno sankcijami. O tem je že bilo govora tako v parlamentu kot v svetu. Eh, komisija je tu predložila načrt v 15 točkah, s katerimi naj bi to vrstna poglav sporozumih postala bolj robustna. Eh, in kot se je izkazalo v primeru reševanja sporov s Korejo, to niso zgolj prazne besede. Tisto, kar smo dobili strani Merkosurja glede okoljskih in zdržnostnih zavez, je rezultat zelo dolgih in zahtevnih pogajanj. Te zaveze so izziv za države Merkosurja, eh, vendar to je izziv, ki so ga pripravljene sprejeti. Prepričani smo, da sporazum z Merkosurjem, ki bo prispeval k vzdržni trgovini s to regijo in ki vključuje tudi zavezo teh držav, da izvajajo pariški sporazum, prinaša Evropski uniji ustrezno vzvodje, da lahko zasleduje svoje ambiciozne cilje na področju podnebja in trajnostnega razvoja. Nedavni požari v Amazoniji eh, predstavljajo izziv z vidika vzdržnosti, s katerim se sooča Merkosur, ampak prepričana sem, da bomo zgolj s sodelovanjem z Merkosurjem lahko dejansko dosegli eh, globalne spremembe in eh, preobrazbo, ki si jo vsi želimo. Najlepša hvala za pozornost. Hvala, gospa ministrica. Zdaj pa dajem besedo eh, komisarju Hoganu v imenu komisije. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko sodelujem v tej razpravi. Pozdravljam to priložnost, da danes razpravljamo o nečem, kar je izjemno pomembno za komisijo von der Leyen, to je zeleni dogovor in pa dogovor EU-Mercosur. Zeleni dogovor je izjemno pomembna strategija za rast za Evropsko unijo. Namreč pomembno je, da izboljšamo zdravje naše družbe, tako da spremenimo naš gospodarski model. Načrt je zelo ambiciozen, do leta 2050 želimo postati podnebno neutralni, zmanjšati želimo izpuste, zaščititi ži, eh, divje živali in izboljšati kakovost državljanov. Če želimo to doseči, moramo spremeniti našo gospodarstvo, spremeniti naš industrijski postopek, našo proizvodnjo in potrošnjo. Trgovinska politika bo tudi morala odigrati pomembno vlogo. To moramo storiti večstransko, dvostransko in tudi enostransko. Spoštovati moramo mednarodne dogovore, ki že obstajajo na ravni STO in dvostranske trgovinske sporozume, kot je naprimer EU-Mercosur. Ta sporozum lahko pomaga doseči cilje iz zelenega dogovora. Sam sem sodeloval v pogajanjih in zato sem v to prepričan. Tako kot drugi prostotrgovinski sporozumi, bo tudi ta vključeval zavezujoče eh, cilje glede podnebnih ciljev. Z Brazilijo in drugimi državami Merkosurja bomo lahko torej eh, spremljali rezultate zavez, ki smo jih dali v okviru pariškega sporazuma. Pred podpisom tega sporazuma ni bilo takšne možnosti. Brazilija se je zavezala, da ne bo nezakonite sečnje v amazonskem pragozdu, da bodo prenehali z netrajnostnimi gozdarskimi praksami in da bodo zaščitili pragost. V poglavju o biotski raznovrstnosti govorimo tudi o tem, kako je potrebno izboljšati zaščito habitatov, zaščititi biotsko raznovrstnost in izboljšati dobavne verige. Obe strani morata sprejeti ukrepe in zakonodajo utemeljiti na načelu previdnosti. Prvič se je zgodilo, da smo to v prostotrgovinskem sporazumu eksplicitno zapisali v dogovoru z tako velikim trgovinskim partnerjem. To bo pomagalo zaščititi zdravje potrošnikov in ohraniti naše visoke življske standarde. Sporazum predvideva sodelovanje v okviru eh, sporazuma Združenih narodov glede podnebnih sprememb. Spoštovali bomo pariški sporozum in eh, veliko je novih glede, določb glede dialoga o energetiki, zaščiti oceanov in tako naprej. To nam bo dalo nova orodja, ki jih v tem trenutku še nimamo pri naših odnosih z državami Merkosurja. Pa tudi na druge načine prispevamo k doseganju zelenega dogovora. Bolj preprosto bo zagotavljati okoljske storitve, znižali bomo okoljski otis v Merkosurju omogočili bomo zeleno javno naročanje in e, trajnostne prakse javnega naročanja. Izboljšali bomo tudi okvir za zaščito intelektualne lastnine in na tak način omogočili bolj trajnostni prenos tehnologij. Civilna družba bo zelo vključena v izvajanje celotnega sporazuma, tudi teh specifičnih poglavij. Civilna družba v tretjih državah bo zato lahko pritisnila na svoje vlade, tako kot to počnemo v Evropski uniji. Seveda pa je ključno, kako bomo to zakonodajo izvajali. Pri prostotrgovinskih sporazumih moramo upoštevati aspekte trajnosti, kot smo se glede tega dogovorili februarja 2018. Parlamentu lahko zagotovim, da bo komisija tukaj izjemno previdna in stroga. Kot veste, bomo k malu imenovali tudi glavnega uradnika za trgovino, To bo pomembna nova vloga ne samo za odnose z Merkosurjem, ampak tudi za trgovino in trajnost. Ta je pomembna in bo v prihodnosti vse bolj pomembna. Če torej zaključim, sporozum EU-Merkosur je ključen del tega, kako podpreti Evropski zeleni dogovor. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar, sedaj pa v imenu političnih skupin, predstavniki, eh, poslanci. Najprej gospod Sven Simon v imenu ILS, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Zeleni se sprašujejo, ali je sporozum z Merkosurjem združljiv z zelenim dogovorom. Odgovor je da. Celo več, ta sporozum je pomemben prispevek k zelenemu dogovoru, kot je to pravkar povedal komisar Hogan. Gre za pomemben menik v zgodovini prava. Namreč tokrat imamo prvič mehanizem za eh, izvajanje na področju okoljskih in socialnih standardov v prostotrgovinskem sporazumu. Na tak način bomo torej lahko izvajali določene standarde, ki jih pred ne bi imeli. Kaj se bo zgodilo, če se ta sporazum ne bo sprejel? Potem bo še vedno ostala trgovina s temi državami, ampak brez pravil, brez standardov. S tem sporazumom bomo torej naredili premik od neurejene trgovine k urejeni trgovini z jasnimi pravili, k pravični trgovini. Ali želite to preprečiti? Gospe in gospodje, v prihodnosti bomo obdržali našo pomembno vlogo samo, če bomo sprejemali pomembne sporazume, kot je ta. Na ta način smo lahko zaščitili eh, javne ekosisteme. Če se samo spomnite letošnjega poletja, kako smo s tem pomagali pri boju zopr mm, požare v Amazoniji. Že pri pogajanjih glede eh, TTIP-a in CETE ste pripravljali velike grožnje glede tega, kaj se bo zgodilo, kakšne strahove ste širili in mislim, da bi bilo smiselno, da se upravičite našim državljanom, namreč nič izmed tega se ni uresničilo. Če želimo doseči zaščito okolja in podnebja, ki bo presegala samo te slogane in prazne ideje, potem moramo zagotoviti, da bodo tudi druge države po svetu sledile našemu zgledu in ta sporozum je prvi korak v to smer. Hvala lepa. V imenu SND dobi besedo za dve minuti gospa Van Bremt. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Evropa je na vratih novega obdobja z novim zelenim dogovorom želimo doseči prihodnost, ki bo bolj prijazna okolju in pripravljena na prihodnost. Prejšnji teden je v Madridu potekal zelo neuspešen vrh COP25. To si moramo priznati. In Brazilija je bila ena izmed držav članic, ki eh, pač so krive za to, da je bilo sedaj neuspešno. Bolsonaro je bil zelo jasen glede tega, da ne želi ukrepov, ki bi škodili temu, da oni izkoriščajo pragost še naprej. Naši kmetje morajo v novem zelenem dogovoru sprejeti veliko omejitev in ne vem, ali je potem pravično, da so naše trgovinske politike enake kot do sedaj. Ne moremo odprti trga, trga tem državam, ki želijo kovati dobičke z slabšimi pogoji, slabšimi okoljskimi in delovnimi standardi. Čisto jasno mislim, da v tem trenutku ni večine v tem parlamentu, ki bi potrdila sporazum z Merkosurjem. V tem trenutku, po mojem mnenju, ta uh, sporazum ne bi bil sprejet. Zato sicer nimam dokaza, imam pa kar nekaj izkušenj v parlamentu. Naj vam torej povem, kaj je pomembno za SND v naslednjem letu. Države Merkosurja, še posebej pa Brazilija, morajo spremeniti svoj pristop pri mednarodnih pogajanjih. Če želijo ostati naši trgovinski partnerji, morajo biti tudi naši partnerji, ko gre za podnebne spremembe in ukrepe na tem področju. Poleg tega želimo pogoje, ki bodo vnaprej ratificirani. Zahtevamo spremembe politike v Braziliji, kar se tiče amazonskega pravgozda. In ne nazadnje, tukaj se obračam predvsem na svet, pa tudi na komisijo, spomnila bi vas rada na naslednje. Mi kot Evropski parlament že dolgo zahtevamo to, da bi bila poglavja glede okoljskih standardov veliko bolj pravno izvršljiva. To vključuje tudi standarde, dokument, eh, kjer je sedaj opisan ta postopek, je popolnoma neuporaben in potrebujemo več dejanskih ukrepov. Hvala. Najlepša hvala v imenu Renew Europe za dve minuti. Gospod Kanjas, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Ne vem, zakaj govorimo o sporazumu EU-Merkosur in novim zelenim dogovorom. Zakaj ne govorimo tudi o drugih trgovinskih sporazumih, Mislim, da je nekaj narobe s to razpravo že v izhodišču. Iščemo namreč novega sovražnika. Cete sedaj ni več na dnevnem redu in zaradi tega eh, je nekdo iskal novega sovražnika. To je povedal tudi gospod Žado. Naša trgovinska politika lahko pomaga pri tem, da naše partnerje uspodbujamo k spreminjanju podnebnih politik, spoštovanju pariških zaves in tako naprej. In vprašanje je, ali eh, sporazum z Merkosurjem vključuje ta načela. Imamo poglavje o teh vprašanjih, ja, ali zahtevamo, da se izvajajo pariške zahteve, da. Ali so te države Merkosurja podpisale in ratificirale pariški sporozum? So. Zakaj imamo poleg tem toliko kritik sedaj? Zakaj ste vsi tako negativni in podajate tako uh, usodne napovedi tukaj. Potrebujemo namreč dobre partnerje, če želimo doseči skupne cilje. To je eden izmed najbolj modernih sporazumov, ki so sedaj na mizi in zato ne smemo podleči populističnim načinom obravnave teh uh, vprašanj. Mislim, da smo šli velik korak naprej od prejšnjih trgovinskih sporazumov, uh, v teh državah velja demokracija, spoštujejo človekove pravice, verjamejo v večlateralni sistem, ki temelji na pravilih, želijo si trgovino z Evropsko unijo in želijo si tudi spoštovanja podnebnih zahtev. Mislim, da s tem sporazumom konsolidiramo že obstoječe sporazume in da zahtevamo spoštovanje ter skladnost z zavezami, ki so bile podane. Tisti, ki so že odnegdaj nasprotovali vsem prostotrgovinskim sporazumom, so seveda tudi proti temu. Ampak kritike so osnovane na, na lažnih novicah, na lažeh, na zmotah in tako naprej. Nihče pa ne upošteva dejanskih koristi in prednosti tega sporazuma. Mislim, da je odgovor na vprašanje, ali sta ta sporazum in Evropski zeleni dogovor kompatibilna, jasen da. Tako sedaj dobi besedo gospa Kavacini za tri minute, izvolite. Ja, die Kommission, die erklärte... Hvala lepa. Komisija pravi, da je zeleni dogovor največji projekt naslednjih petih let in to vsekakor pozdravljam. Na ta način se je komisija odzvala na podnebno krizo in na deset tisoč mladih, ki vsako leto protestirajo po celi Evropi. Predsednica komisije, gospa von der Leyen, je sama dejala, da bo Evropska unija do 2050 postala podnebno neutralna. Če želimo doseči ta cilj, moramo sprejeti ukrepe v vseh sektorjih gospodarstva. Ampak, gospod Hogan, rada bi vas neposredno vprašala, kako lahko združimo ta, te napovedi gospe von der Leyen z našo trgovinsko politiko. Sporazum z eh, Merkosurjem namreč ogroža naše podnebje, zaradi tega se bo povečalo, povečalo uvoz eh, mesa, mlečnih izdelkov, soje. In te stvari je potrebno nekje pridelati. Že velik odstotek amazonskega pragozda je namreč posekan samo zato, da lahko se poveča kmetijstvo tam, zato da lahko tam pridelujejo sojo, meso in tako naprej. Bližamo se ekološki krizi in eh, zdi se mi, da bo, eh, da bo amazonski pragost kmalo dosegel tisto prelomno točko, ko ga ne bo več mogoče rešiti. Evropska unija se je odločila, da se poveže z Bolsonarotom ki krši redno človekove pravice in tepta eh, podnebne dogovore. V Evropi želimo zaščititi naše gostove, zmanjšati uporabo pesticidov in tako naprej. V državah Mercosurja pa se vse to povečuje. To se mi ne zdi združljivo. Če smo resni pri Evropskem zelenem dogovoru, moramo spremeniti tudi naš način eh, politike glede prostotrgovinskih sporozumov. V teh sporazumih se namreč zapišejo pravila glede uvoza naših živil. Sedaj je pravi trenutek za novo trgovinsko politiko, za drugačen sporazum z državami Mercosur. Potrebujemo trajnostne dobavne verige in države članice si tega želijo, zato mora komisija to tudi pripraviti. Izdelki, ki jih uvažamo, morajo imeti jasne um, bilance izpustov CO2. Zaščita okolja in podnebja pa mora biti vključena v vsak prostotrgovinski dogovor. Namreč prostotrgovinski sporazum, ki ubija pragost, je nesmiseln in tega ne potrebujemo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine ID za dve minuti gospod Buhajt. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Sporazum z Merkosurjem bi lahko postal zgodba o uspehu 35 odstotkov eh, tarif eh, za uvoz v eh, Argentino je velik problem in tukaj bi lahko imeli res velik uspeh. V naših sektorjih je, smo dobili zelo pozitiven odziv na konec pogajanj. Potem pa se je predlagala nova kandidatka za predsednico Evropske komisije, z njo pa je prišel tudi novi zeleni dogovor, ki postavlja pod vprašaj te eh, dosežke pri pogajanjih z Merkosurjem. Kaj želimo izvažati? Države Merkosurja niso sposobne uporabljati električna vozila, na katera se sedaj osredotočamo pri proizvodnji v Evropi. Južna Amerika bo v prihodnosti odvisna od avtomobilov na notranje izgorevanje. In naj povem naslednje. Naša podjetja, ki proizvajajo v Evropski uniji, niso zadovoljna zaradi napačnih, eh, političnih odločitev tukaj v Bruslju in drugih prestolnicah. Ampak naši trgovinski partnerji si lahko izberejo drugega ponudnika, morda nekoga, ki ne bo tako ustrajal pri teh eh, podnebnih neumnostih kot mi. Predsednica komisije je pripravila ta predlog glede eh, Evropskega zelenega dogovora. In eh, to bi lahko primerjali z emisijo na Luno. Namreč eh, Tudi misija na Luno se je prvič skoraj ponesrečila in zdi se, da bo imel novi zeleni dogovor podobno katastrofalne posledice. Biti moramo zelo previdni. Hvala lepa. V omenu EKR dobi besedo za minuto in pol gospod Buržua. Izvolite. Spoštovani kolegi, Evropska komisija želi postati geopolitična komisija, ki bi ustvarila nova delovna mesta, dobrobit, se borila proti podnebnim spremembam in v to vključila tudi svetovne partnerje. Ta sporazum z Merkosurjem je prav dober odgovor na, to, na te ambicije. Okrepili bomo stike z Latinsko Ameriko, naša podjetja bodo imela preferencialni dostop do trga, ki je bil do sedaj zaprt, in to bo ustvarilo nova delovna mesta v Evropski uniji, pa tudi v naših partnerskih državah ta sporazum vključuje tudi pomembno poglavje o trajnosti. To je zelo pomembno, namreč eh, spoštujemo zaveze iz Pariza. Vključuje eh, določene določbe o tem, da ni dovoljeno krčenje gozdov, da je potrebno zasajanje novih gozdov in naši partnerji morajo v svojih nadaljnih trgovinskih ukrepih vključevati te podnebne ukrepe. Torej, mi predstavljamo nove standarde na tak način. Imamo možnost spremljanja teh eh, različnih ukrepov in mislim, da je takšen predlog veliko boljši kot sankcije. Gre namreč za naše partnerje, s katerimi moramo gojiti dober dialog. Če tega sporazuma ne bomo sprejeli, bomo v slabši situaciji, pa tudi naše partnerske države bodo v veliko slabši situaciji. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL dobi za minuto in pol besedo gospod Šolc. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice, že 20 let se pogajamo o tem sporazumu med EU in Merkosurjem. Rezultat je razočaranje, namreč komisija se je začela pogajati o tem z zastarelim mandatom in mislim, da niso dosegli rezultatov, ki smo jih želeli ni dovolj upoštevanja človekovih pravic, eh, standardov za delo in vključevanja različnih eh, podnebnih aspektov. COP25 nas je razočaral prejšnji teden in eh, ta sporazum ni združljiv z novim zelenim dogovorom in ne spoštuje ciljev Združenih narodov glede podnebja. Naj podam samo en pre, primer. Cilj 13. Država z največjim pragozdom na svetu ignorira svoje zaveze, tako kot Evropska komisija in določene države članice. Sporazum z Merkosurjem bo zagotovil uničenje amazonskega pragozda v dobrobit in do velikega kmetovanja, intenzivnega kmetovanja. Zato se mi zdi, da je situacija v celoti jasna. Če želite v Evropski komisiji zaščititi podnebje, potem potrebujete um, določbe, ki bodo izvršljive, da boste lahko spremljali in zahtevali izvrševanje teh podnebnih ukrepov. Če želite uskladiti zeleni dogovor in prostotrgovinske sporazume, potem je možnost samo ena, ta sporazum je potrebno ustaviti. Hvala. Najlepša hvala sedaj pa za nepovezane. Uh, ettari di foresta amazzonica. hvala lepa. sto tisoč hektarjev je bilo že uničenih v amazonskem pragozdu. Čez nekaj mesecev, v nekaj mesecih smo videli, kako je to vplivalo na okolje in podnebje ta sporozum mislim, da ne bo močno vplival na celotno situacijo. Le 80 odstotkov krčenja gozdov lahko pripišemo tem razlogom. Razmišljati moramo tudi o tem, kako se uporablja pesticide v Argentini, v Urugvaju in drugot, kako slabo se upravlja z naravnimi viri in tako naprej. Ali bo ta sporozum to izboljšal ali smo dobili kakšne jasne zaveze? Pri izvozu bo posledica tega sporozuma gotovo večji izvoz mesa in žitaric v Evropsko unijo. Mi imamo zelo visoke standarde, naše države partnerice pa teh standardov ne spoštujejo. To se mi zdi sporno. 140 milijonov ton izpustov CO2 proizvajajo samo nekateri sektori gospodarstva v teh državah eh, Merkosurja. Mislim, da moramo pripraviti boljši eh, sporazum za trgovino in konkurenčnost, namreč ta sporazum ne predstavlja dobre rešitve za prihodnjo trgovino. Tudi meni se zdi zelo pomembno, da pripravimo dobre stike z Latinsko Ameriko, ki mora postati dobra partnerica za nas, tako pri zaščiti okolja, kot tudi pri zaščiti naših državljanov. Hvala lepa. Sedaj pa gospa McGuinness, izvolite. Uh, uh, Hvala lepa, predsednica. Dobrodošli tudi komisar Hogan z vašim novim nazivom. Uh, očitno ste pravzaprav prešli sedaj na enako težek portfelj. Pred nami so velike spremembe, eno je REACH, eh, ki se še ne izvaja, eh, drugo pa je nekaj, kar ima tri besede v naslovu, pa smo že v paniki pred tem. Eh, naj se spomnim, kako so irski Eh, kmetje bili v paniki zaradi trgovinskih sporazumov v preteklosti in mi moramo sedaj tudi vedeti, kakšen bo učinek na evropske kmete eh, zaradi tega sporazuma. Ali bo eh, tu dober ali slab odgovor? Danes jutra smo glasovali o resoluciji, o tem, kako bi zaščitili opraševalce Eh, ukvarjali smo se tudi s pesticidi, eh, s fitofarmacevskimi sredstvi in podobno. Eh, mislim, da pri Merkosurju zgubljamo nadzor nad tem. Dosti krat uporabljamo besedo ekvivalenca ali bo eh, ta ekvi, ekvivalenca eh, zagotovljena. Vi ste uporabili lepe besede v svojem eh, govoru, vendar kakšen bo učinek na okolje, kako bomo zagotovili, da bodo v državah Merkosurja dejansko implementirali naša pravila. Hvala. Sedaj gospod Lange za dve minuti. Ja, gospa predsedujoča prednost razprave je, da sporazum z Merkosurjem še ni dokončan. Mi računamo s podpisom v letu 2021, morda. To pomeni, da imamo še čas, da ta sporazum še naprej razvijamo in mislim, da moramo to tudi storiti, ker so nekatere stvari nejasne. Po eni strani obstaja poglavje o trajnosti, kjer zahtevamo implementacijo pariškega sporazuma, zahtevamo trajnostno gozdarstvo kot tudi spoštovanje delovnih standardov mednarodne organizacije za delo. Po drugi strani pa vidimo, da bomo eh, Eh, da Bolsonaro za 60 odstotkov bolj eh, krči gozdove kot v preteklosti. Uporabljajo pesticide, ki v Evropi niso več eh, dovoljene. Tudi obstoj na tej zemlji ni zagotovljen za tam živeča plemena. Torej, tu gre za kršitve vsega tega, kar smo si v sporazumu zadali za cilj. Torej moramo sedaj tri stvari urediti. Eno je, potrebujemo sistem spremljanja. Treba je zagotoviti, da v Evropsko unijo ne pridejo proizvodi iz ilegalno sekanih gozdov. Potrebujemo zadostne možnosti preverjanja. Drugič, mi moramo zagotoviti tudi konkretno uresničevanje eh, trajnostnega gozdarjenja eh, in mi moramo tudi zagotoviti spoštovanje pravic delavcev. In tretjič, mi potrebujemo tudi mehanizme, ki so učinkoviti. Eh, gospod minister, torej mi vidimo, da v Koreji mehanizmi ne delujejo in to je brezobi tiger, mi potrebujemo tigra, ki lahko ugrizne. Hvala lepa. Sedaj za minuto in pol gospa Karlspro. Hvala lepa, gospa predsednica. Požar je v amazonskem gozdu poleti in grozljiva retorika brazilskega vodstva o podnebju je spodbudila veliko skrbi zaradi eh, sporazuma z Merkosurjem. Vendar vdihnimo globoko, poglejmo si stvari. V sporazumu so že sklici na pariški sporazum. Na ta način bi pariški eh, sporazum postal bolj učinkovit in ne manj. Eh, tu bi pač izpolnjevali lastne podnebne zaveze. Treba je sprejeti Eh, vse ukrepe za reševanje podnebja. Če ne bomo skupaj delali, bo to nemogoče. Trgovinski sporazum eh, nam daje eh, odlično spos, možnost za sodelovanje, da partnerji prevzamejo odgovornost. To je tudi najbolj učinkovita oblika mednarodnega sodelovanja. Uporabimo trgovinski sporazum eh, kot orodje za reševanje podnebja. To ni sovražnik eh, podnebja, to je priložnost, eh, ki je ne smemo zavrniti. Hvala. Hvala lepa za eno minuto, gospa Prikmo. Hvala lepa. Eh, sporazum eh, med Evropo in Merkosurjem ali je eh, skladen z zelenim dogovorom. Ja, vsi področji sporazumi morajo biti skladni s pariškim sporazum. Kako lahko dosežemo cilje za leto 2050, če nič ne spremenimo? Dejstvo je, da eh, se bo eh, tu količina CO2 ja iz eh, kmetijstva povečala. Torej, pravzaprav ta sporazum ne zagotavlja, da bo ta sporazum dejansko privedel do izpolnjevanja teh ciljev. Mi potrebujemo sporazume, eh, ki eh, bodo zagotovili uresničevanje zelenega dogovora. Treba je dejansko pravzaprav eh, prenoviti vse. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospod Medisen. Hvala lepa, gospa predsednica. Sporazum z Merkusurjem bo privedel do povečanja izvoza Evropski kmetijski sektor je v krizi in eh, ta sporazum bo vplival na eh, krizo tudi v moji državi Estoniji. Potem pa imamo tu podnebne spremembe. Milijone želimo porabiti za to, da do leta 2050 dosežemo eh, podnebno neutralnost. Hkrati pa bodo druge države eh, razvijale svoje gospodarstvo. Ta eh, novi dogovor bo veliko stav našo družbo in zlasti kmetje bodo plačali visoko ceno. To bo vplivalo negativno eh, na države, ki potrebujejo fosilna goriva za zagotavljanje energije. To bo vplivalo tudi na delavce, ki delajo v teh sektorjih. Eh, vzemimo Estonijo. V veliki meri je Estonija samo zadostna, ko gre za. Um, um, Eh, zagotavljanje energije eh, s no-, novim zelenim dogovorom bo Estonija postala odvisna od eh, drugih držav. Zgubili bomo svojo suverenost na tem področju. Potrebna so biogoriva, vendar zadnja dognanja so pokazala, da biogoriva niso rešitev. Še poslabšala bodo situacijo. eh, zaradi eh, biogoriv je treba tratiti energijo za to, da proizvajamo energijo. Eh, in tu eh, potem eh, tudi zemlje ne bomo uporabljali za pridobivanje hrane, temveč za pridobivanje energije. Izvoljeni eh, predstavniki evropskih državljanov morajo biti zaskrbljeni zaradi učinkov na evropske kmete in evropske državljane nasplošno. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je gospa Aguilar za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. V Evropi eh, govorimo stalno o zelenem dogovoru. Hkrati pa obstaja neka dvojna morala. Eh, E, torej, mi imamo nove okoljske predpise za naše kmete, e, za uvoz pa je če dalje manj pravil. Problem je v tem, da naši in njihovi proizvodi nastopajo na istem trgu. E, e, če dalje več okoljskih pravil je za EU, v Merkosurju pa lahko uporabljajo hormone za rast, lahko uporabljajo GSO-je. Mi imamo zelo stroga pravila za naše predelovalce glede zdravja e, rastlin in živali. In poglavje o trajnosti v sporazumu z Merkosurjem je samo izjava o nameri. Resničnost v državah pa je posem drugačna. Merkosir ne ogroža zgolj eh, proizvodnje v EU. To je nedosledno, če Evropska unija govori o zelenem dogovoru v Evropi in ima hkrati pač ta eh, sporazum. Hvala lepa, gospod eh, Morel, za eno minuto. Torej, mi se sprašujemo, ali je zeleni dogovor skladen s sporazumom s Merkosurjem. Jaz menim, da ne. Jaz eh, skoraj da občudujem kolege z desnice, ki pravijo, da bo s tem sporazum gospod Bolsonaro čudežno postal branitelj narave eh, in da bo ščitil tudi avtohtono prebivalstvo. Ne, tega ne, ne bo. Povečale se bodo kvote za uh, izvoz govedine, uh, soje in tako naprej. 9 eh, milijonov eh, eh, ton toplogrednih plinov več bo zaradi tega. Poglejmo, kaj dela Bolsonaro v amazonskem gozdu. Dejstvo je, da bo na ta način Evropa se pravzaprav izpostavila uvozu nepregledanih proizvodov. Evropa ne bo mogla več uporabljati načela previdnosti. Torej, to ni skladno. Ne bodimo ne naivni, eh, ne hipokritični. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Sinčič. Najlepša hvala. Svet se hitro spreminja in eh, politike temelječe na nasilju ne morejo biti uspešno. Eh, mi vidimo velike podnebne spremembe in rečeno je bilo, eh, da se ekstremni podnebni spremembe dogodki eh, dogajajo vsako leto. Včasih eh, so se pojavljali enkrat na desetletje ali stoletje. Ljudje smo pobili 60 odstotkov vseh rib, eh, sesavcev in tako naprej, da ne govorimo tudi o čebelah in drugih insektih kdaj bo eh, ta, eh, to prevzetnost zamenjala ponižnost. Mi potrebujemo politiko za 21. stoletje in zaradi tega se moramo posloviti od ideologiji 19. in 20. stoletja. Mi, če želimo obstati kot eh, vrsta, moramo zaščititi tudi amazonski pragost. Posloviti se moramo od hedonizma, materializma, nasilja, izkoriščanja. Eh, in eh, toliko milijonov dolarjev, toliko eh, milijonov se porablja za vojne namene. Torej, Evropski zeleni načrt ni primerna politika. Mi moramo gledati dlje v prihodnost. Vsaka politika, ki temelji na agresiji, na nasilju, ne more dolgoročno obstati. Hvala lepa. Hvala lepa. Za minuto in pol eh, gospod Garcia Margaljo in Marfil, prosim. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, očitno smo pred dilemo svobodna trgovina ali varstvo okolja. Mislim, da te dileme ni. Ultraliberalni verjamejo, da podnebnih sprememb ni ali pa da podnebnih sprememb ni povzročil človek. Pri vsakem prostotrgovinskem sporazumu morajo obstajati predpisi. Zeleni verjamejo, da so sporazumi namenjeni temu, da lahko dela vsak, eh, kar hoče, ne da bi eh, se oziral na okolje in tu citirajo Bolsonara. Mislim, da te dileme ni. Mi moramo poskrbeti na eh, harmonizacijo varstva okolja in odpiranja meja. Se pravi, eh, prostotrgovinskih eh, sporazumov. Mislim, da nam to tu dobro uspeva. Tu piše, da je treba spoštovati vse okoljske sporazume, pariški sporazum. Eh, obsoja se eh, ilegalna sečnja gozdov, pozivajo se države k eh, pogozdovanju in pravila vodijo, veljajo tudi za privatna podjetja. Eh, imamo pravila glede varnosti eh, živil. Eh, torej, moja skupina je za ta sporazum, ker pač merimo, da ta sporazum spoštuje zaveze, ki smo jih predvideli v zelenem dogovoru. Hvala lepa. Sedaj za dve minuti, gospa Guteland. In počakali bomo uh, uh, na njo. Je skoraj tukaj. Prosim, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, se opravičujem. Eh, kolegice in kolegi, Evropska, eh, Evropski zeleni dogovor Evropska komisija se je torej končno odzvala in pripravila strategijo za strukturne spremembe, ki jih nujno potrebujemo. Ta novi zeleni dogovor lahko dejansko spremeni situacijo. To je velikanska priložnost. Nekoliko sem zadihana, vendar nisem hotela zamuditi svojega prispevka. Mislim, da moramo videti, da je ta zeleni dogovor povezan z velikimi pričakovanji. Upam, da bo Evropska komisija s tem pokazala, da je pripravljena horizontalno uveljaviti to temo na vseh politikah. Mislim, da moramo še enkrat natančno pregledati obstoječo zakonodajo. Mi, socialni demokrati, si želimo te spremembe za vso Evropo in upam, da eh, mlada generacija, ki stavka na naših ulicah, eh, ve, da parlament. Eh, jemlje njihove želje resno. Zeleni dogovor kaže, da nam je pomembna trajnostna prihodnost in komisiji želim povedati, da je eh, novi zeleni dogovor tudi obveznost. Ni dovolj, eh, da eh, pripravimo rdečo preprogo za ta dogovor. Ne, to je tudi podlaga za stalni dialog z Evropskim parlamentom o tej temi. Mislim, da moramo razmišljati o različnih stvarih, kako se končno lotimo dela. Pomembno je, da pogledamo v prihodnost in da nam je jasno, da mi kot eh, vodilni kontinent, eh, da imamo tudi odgovornost. Eh, to pravim tudi z ozirom na konferenco v Glasgowu naslednje leto. Torej ta novi zeleni dogovor je pomemben, vendar mi moramo sedaj že začeti pripravljati konferenco v Glasgowu, da se bodo vse države bolj potrudile. Moramo bolj strateško nastopati. Hvala. Hvala lepa. Za eno minuto, gospa Rafaela. Eh, gospod eh, komisar, zadnji dogodki v STO-ju so pokazali, kako pomembno je, da ima Evropa mrežo partnerstv s drugimi državami ni treba biti geni, da vemo, da so dobri sporazumi s Kanadom, ja-, Japansko, Japonsko, Singapurjem in tako naprej. Te stvari so se vzpostavljale desetletja in iz teh sporazumov moramo narediti najboljše, kar se da na podlagi naših vrednot in spoštovanja okolja. Kako bo komisija zagotovila, da bo Merkosur spoštoval spo pariški sporazum? in če ne, kakšne bodo posledice. E, torej, treba je poskrbeti e, za korake v pravo smer. In zaradi tega eh, moramo urediti tudi eh, področje eh, sečnje lesa eh, v amazonskem gozdu, tam so ogroženi tudi eh, prebivalci, prebivalci eh, ki eh, izgubljajo svojo podlago za življenje. Hvala lepa, gospa Čaunca, eno minuto. Kolegice in kolegi, tu gre za doslednost. Ali je naša trgovinska politika dosledna in skladna s podnebnimi cilji? Odgovor je jasen. Ne. Seveda lahko trgovina koristi obema eh, stranima. To lahko pove vsak otrok, vendar ni vsaka trgovina dobra trgovina. In prosta trgovina ima skrit. So, eh, skrite sociološke eh, stroške. Mi moramo plačevati ceno. Naprimer, uh, za to, kar se dogaja v uh, amazonskem gozdu. Gos Govorili ste o uh, področju TSA. Mislim, da je to. nekaj, kar ne bo ustavilo Bolsonara. Peti člen. Eh, ste omenili, vendar Bolsonaru je malo mar za amazonski gost, za podnebje. To je vedno pokazal. Nekateri kolegi so rekli, da bomo bolj pritiskali, če podpišemo ta sporazum. Za to ni nobenega dokaza. Mi lahko pritiskamo pred podpisom in potrebujemo konkretne spremembe dokaze, da je trgovinska politika skladna z našimi cilji glede podnebja in biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. E, sedaj gospod Lančini za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Prostotrgovinski sporazum z Merkosurjem je največji, ki ga sprejema Evropska unija. Ehm, tu gre za trg 780 milijonov ljudi. Mi imamo številne trgovinske sporazume, ti morajo biti skladni z našimi socialnimi in eh, delovnimi standardi. Potrebna je reciprociteta, zlasti tudi pri človekovih pravicah. Situacija je taka, da so seveda velike prednosti, so pa tudi številni pomisleki. Imamo različne skandale tam pri proizvodnji mesa, naprimer. Eh, situacije ne bomo spremenili s temi sporazumi. Eh, te države uporabljajo pesticide, ki niso dovoljeni eh, v Evropski uniji, uporabljajo zmrznjeno perutnino in podobno. Potem tudi pri sladkorju so problemi, pa tudi pri citrusih. Uporabljajo torej sredstva, ki niso dovoljena. Boj proti požarom je tudi predmet politične polemike z brazilsko vlado. Torej, trajnost, okolje, ta sporazum očitno tega ne zagotavlja, ne zagotavlja spoštovanje okoljskih standardov v teh državah. Če želimo zaščitne principe za okolje, eh, potem potrebujemo tudi zavezujoče dogovore, naprimer za plastiko in podobno. To je treba upoštevati. Kaj ti sicer bodo pač dejansko ceno plačali evropski prebivalci? Za minuto ima zdaj besedo gospod Rausen. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Uh, Dan danes na nizozemskem kmetje še demonstrirajo in to razumem. Kmetje so v stiski zaradi številnih pravil, predvsem zaradi pravila nizke marže. Včeraj je tudi vaš kolega Timmermans rekel, da se držijo zastarelih načel kako zastarelih načel. Sej naj bi Evropa šla naprej, komisija naj bi to vedela ali ne. In vidim, da so ambicije sicer velike, vendar pa uh, se ne uresničujejo. Tako da bi si morali zastavljati take cilje, da bi jih lahko uresničevali. Zakaj? Zato, ker sprejemanje novih, bolj zelenih fitosanitarnih proizvodov zahteva čas. Uh, in uh, uvažanje cenjenih proizvodov iz dežel Merkosurja močno vpliva na to in to je treba spremeniti. Zato uh, mislim, da bi morali biti ponosni uh, za to, kar smo uspeli doseči in zato bi morali tudi se skupaj zauzemati za večjo pravičnost na tem področju. Hvala lepa, gospod Urban Krespo. Hvala, gospa predsednica. Bolsonaro je napovedal, da se bo Brazilija umaknila iz pariškega eh, podnebnega sporazuma in da bo še naprej krčila gozdove v amazonskem eh, področju. Evropska unija pa še naprej eh, sklepa sporazume. Ne bi smela jih sklepati z državami, ki ne spoštujejo podnebnega dogovora. In pred nekaj dnevi je komisija Eh, predstavila novi zeleni dogovor. V redu, ampak vse to je samo prazen papir, če govorimo o trgovini, ki ustreza samo multinacionalkam. Evropska unija se še naprej pogaja z vlado, ki je mizogina, ki zanika resničnost in ki je ksenofobna. To je Bolsonarova vlada. In spet je hinavščina tukaj eh, znotraj evropske politike. Um, zato ne moremo se, uh, podpirati takšne politike, ki, podpir, ki mm, se zauzema za intenzivno kmetijstvo ter za krčenje gozdov in ki ne podpira uh, boja proti podnebnim spremembam. Uh, Iz te države prihajajo tudi finalisti za nagrado Saharova in zato se res sprašujem, ali je sporozum z Merkosurjem sploh uh, v skladu z novim zelenim dogovorom, sam pa odgovarjam na to ne. In zdaj imamo še čas, da ta sporozum uh, eh, spremenimo. Hvala, naslednji govornik pa je gospod Buda. Hvala lepa. Seveda, prostotrgovinski sporozumi so potrebni, če želimo imeti kakršnokoli resno trgovinsko dejavnost. Vendar pa je treba pri trgovinskem sporozumu z Mercosurjem upoštevati tudi tri načela. Najprej boj proti podnebnim spremembam. Zelo zapleteno je govoriti o trajnostnih gozdovih v Evropi. Eh, Evropi in temu posvečati velika finančna sredstva, medtem ko države Merkosurja eh, požigajo svoje gozdove za to, da bodo tla uporabljali za druge namene. Drugič, um, Visoki kakovostni standardi za živilske in kmetijske proizvode, ki jih mi zahtevamo od evropskih kmetov, eh, niso v skladu z eh, proizvodi iz držav Merkosurja, ki teh standardov ne spoštujejo. Torej, Eh, kako lahko to sprejmemo. Gospod komisar, ali imate kakršnokoli jamstvo za to, da se take stvari ne bojo dogajale v prihodnje? In še tretjič, kmetje v Evropski uniji morajo spoštovati celo vrsto omejitev pri uporabi pesticidov, antibiotikov in gnojil, medtem ko kmetje v državah Merkosurja ne spoštujejo istih zahtev. Eh, zato me zanima, ali lahko odgovorite na vse te naše skrbi, zato da bomo sigurni, da ne bo ta sporozum vplival na kmete v Evropski uniji. Hvala lepa. Naslednji je gospod De Castro. Izvolite. Gospa predsedujoča. Z novim zelenim dogovorom želi Evropska unija um, skleniti novo pogodbo s svojimi potrošniki in državljani. Uh, ta naj bi bil bolj usmerjen v kakovost živil. Eh, živila naj bi bila hranilna in zdrava in naj bi nastala v pravičnem, eh, trajnostnem in eh, preglednem procesu. Evropski kmeti so pripravljeni na ta izziv. Pripravljeni so na dodatno krepitev naših proizvodnih standardov, ki so že tako eni od najbolj naprednih na globalni ravni. Ne moremo jih pri tem pustiti samih. Ravno nasprotno, njihova prizadevanja moramo primerno vrednotiti in jih moramo zaščititi pred kakršnokoli nelojalno konkurenco iz tretjih držav. To je cilj, ki ga ne moremo več predstavljati v prihodnost, ne more pa biti omejen samo na sporazum s državami Merkosura. Samo z novo in bolj ambiciozno živilsko evropsko Eh, diplomacijo, ki bo upoštevala recipročnost proizvodnih standardov med Evropsko unijo in vsemi našimi trgovinskimi partnerji, bomo lahko eh, res postali referenca na globalni ravni, kar se tiče spoštovanja živilskih in kmetijskih predpisov. Hvala. Hvala. Naslednji govornik za minuto, gospod Lökkegaard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 in da moramo izvajati pritisk na predsednika Bolsonara za to, da bo spoštoval standarde. Vemo pa, da sam požiga gozdove in da ga pri tem podnebje čisto nič ne zanima. To pa vpliva tudi na gospodarstvo in z političnega vidika bi bilo grozno, da bi teh 20 let velikih naporov in prizadevanj za v pogajanjih eh, bilo izničenih zaradi tega, ker v tej enačbi ne znamo priti do rešitve um, zauzemati se moramo